Lepo pozdravljeni, kolegi. Nadomeščam našega predsednika, ki ga danes ni z nami. Najprej bomo obravnavali tretjo točko na dnevnem redu včeraj. To gre za poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih, ki so še v teku. Najprej trialog fiskalis 21. januarja. Oziroma, 23. januarja so se pogovarjali o načrtovanju sodelovanju in sodelovanju z najmanj razvitimi državami. Pogovarjali so se o prioritetnih ukrepih in izvajanju delegiranih aktov. Eh, širok mandat je bil sprejet za tehnično delo na naslednjem in verjetno tudi zadnjem trialogu, ki bo potekal 21. Eh, februarja zjutraj, četrtek je to. Naslednja, to, eh, naslednja tema v tej točki pa je um, revizija investicijskih firm, ta trialog. Prvi trialog je uh, že bil organiziran, tako parlament in svet sta povedala, kaj eh, so njihova najpomembnejša mnenja glede kapitalskih zahtev, faktorjev K in uh, glede treh firm in uh, zahtev glede likvidnosti in koncentracije. Dogovora niso dosegli glede teh glavnih uh, tem, sta se pa parlament in svet pogovarjala o morebitnih kompromisih in komisija je dala zdaj mandat, da pripravi neke predloge na, uh, na teh področjih. Uh, Poskušali pa so zagotoviti doslednost za dogovori, ki so bili doseženi pri ECRD in pa pri drugih bančnih eh, aktih. Naslednji trialog pa bo potekal eh, februarja. Tretja eh, tema pa so krite obveznice. Drugi trialog o kritih obveznicah bo potekal januarja pogovarjali pa se bodo o financiranju med skupinami, o izvedenih finančnih inštrumentih in zahtevah glede kritja. Prehodne ureditve so prav tako obravnavali in roke za prenos. Pogovarjali so se tudi o upravičenih sredstvih za krite obveznice. To so prvikrat obravnavali na trialogih. Naslednji trialog pa bo februarja. To je vse pod tretjo točko to točko smo priložili iz včeraj na danes. Prav, zdaj pa predlagam, da preverimo, če deluje sistem za glasovanje. No Gospod Luk nima kartice, bomo upoštevali, ko glasujemo. Po potrebi, seveda. Okay. Okay. Dobro, vse je pripravljeno. Prav, glasovali bomo o treh zadevah. Najprej emir oziroma obveznost za clearing za transakcije med skupinami v imenu našega predsednika gospoda Galtierja. Najprej glasujemo o odstavku 1 in 2. Se strinjamo, kdo je za? Kdo je proti? Sprejeto. Čeprav razumem, lahko glasujemo od ena do devet skupaj, se strinjamo, prav, se strinjamo se, kdo je za, kdo je proti, tudi o tem se strinjamo, potem omembe uvodne izjave A, B in C, o tem lahko glasujemo v sklopu, kdo je za, kdo je proti, sprejeto in potem glasujemo o besedilu, ko spremenimo, kdo je za, pojmensko glasovanje. Pojmensko glasovanje. including Mr. Luka at the end. In še gospod Lukas na koncu, konec glasovanja. Very good. That has passed. Odlično, to smo sprejeli z veliko večino. Čestitam gospodu Galtjeriju. Druga tema. In sicer pogodbe um, OTC izvedenih, izvedenih finančnih inštrumentov, prvi in drugi odstavek, kdo je za, kdo je proti. To je sprejeto. Predlagam, da od 1 do 12 glasujemo v bloku, v sklopu, kdo je za, kdo je proti. Sprejeto in potem omembe A, B in C, v sklopu, kdo je za in kdo je proti. Sprejeto. Zdaj pa glasujemo o spremenjenem besedilu poimensko glasovanje. The vote is closed. Konec glasovanja. 35 proti 1, 6 vzdržanih glasov, najlepša hvala vsem in potem še zadnje glasovanje. Še en zgodnji ogovor v zvezi s datumom za obvezen zaklering za Brexit, odstavek 1 in 2. O tem bomo glasovali v sklop, kdo je za, kdo je proti, sprejeto, potem omembe od 1 do 10, v sklop, kdo je za, kdo je proti, sprejeto in potem uvodna izjava A. B in C v sklopu, kdo je za, kdo je proti, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o celotnem besedilu. Namensko glasovanje. Close the vote. Konec glasovanja. 35 za, 7 vzdržanih, nihče pa ni glasoval proti. Sprejeto. Najlepša hvala, kolegi. Naslednjič se dobimo, kolegi, 4. februarja v ponedeljek od 3 do um, 6 ure 30. Moramo pa to še potrditi. Najlepša hvala.